Good morning. Good morning everybody. Dobro jutro vsem skupaj. Ali pričakujemo še neki velik naval poslancev ali pa že lahko začnemo z dnevnim redom? Ja, no, naslednje spremembe bi oznanila imamo spremembo dnevnega reda. Danes imamo od 15. do 16. sestane koordinatorjev, torej nega zvečer, tako da bi prosila, da si koordinatorji to zabeležijo. Nujno je bilo uh, uvesti te spremembe, torej uh, to ste vzeli na znanje in soglašate. Hvala lepa. točka šestnajst je ob štirih, točka devet ob pol šestih, ob pol petih, potem točka šest, eh, deset ob sedemnajstih petinštirideset. V Kontnews vidite, katere, kateri jeziki so na voljo, preko web streaminga lahko vidite, mm, kakšen je eh, ta dnevni red. Zdaj pa smo pri točki tri, gre za razmere na mačarskem. Glasovali bomo v zvezi eh, z poročilom. Prosim vas, da pripravite svoje glasovalne kartice. Neue Stimmkarten. Dankeschön. Jih imate pripravljene? Hvala lepa. Imamo osem, devet in štirinajst. Torej, to so predlogi sprememb, ki so omaknjeni. Začnemo s 23. Kdo je za, kdo je proti? Zbudite se, glasujemo. Kdo je za? Kdo je proti? Preverjamo elektronsko. 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Minus eins, also es ist, ja genau, es ist ab, es wäre sowieso. Zavrnjeno, enako število glasov, torej zavrnjeno. Številka 24, kdo je za, kdo je proti, kdo se zdrži sprejeto. 25 za, proti vzdržani sprejeto. 26 za, proti vzdržani, preverjamo elektronsko številka 26. Mislim, da je sprejeta, ampak. Sprejeta. Torej 8 proti 8, to pomeni, da je zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis številka 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Številka 32 za proti vzdržani sprejeto, 33 za, proti vzdržani sprejeto, 34 za, proti vzdržani sprejeto, 35 za, proti, aha, preverjamo elektronsko. Širka 35. Konec glasovanja. Zavrnjeno z jasno eh, večino 36 za, proti vzdržani sprejeto, 37 za, proti vzdržani sprejeto, 38 za, proti vzdržani sprejeto, 1 za, proti vzdržani sprejeto, številka 2 za, proti vzdržani sprejeto, številka 3. To je umaknjeno? Ne, za, proti vzdržani. Tole bi preverili. Mhm. Konec preverjanja, zavrnjeno. Številka štiri, ta je bila omaknjena. Ne. Kdo je za? Proti zdržani sprejeto. Številka pet za, proti zdržani sprejeto. Šest za, proti zdržani sprejeto. Sedem za, proti zdržani sprejeto. Osem in devetsto omaknjeno. Deset za, proti zdržani sprejeto. Kompromis številka ena za proti zdržani, sprejeto številka 13 za, proti zdržani. No, to bi lahko bilo zavrnjeno, mogoče pa tudi ne. Preverjamo. 13. Glasujemo elektronsko. Zavrnjena. Številka 14 je umaknjena. 15 za, proti zdržani, sprejeto 16 za, proti zdržani, zavrnjeno. 17 za, proti vzdržani, sprejeto 18 za, proti vzdržani, zavrnjeno 19 za, proti vzdržani, sprejeto 20 za, proti vzdržani, sprejeto 21 za, proti vzdržani, sprejeto 22 za, proti vzdržani, sprejeto. Tako zdaj pa pridemo do končnega glasovanja. Glasujemo poimensko. Začetek glasovanja. Eine Karte steckt noch und wurde noch nicht bedient. Ena kartica še ni bila uporabljena. Konec glasovanja. 12 glasov za, 2 glasova vzdržana, torej sprejeto. Hvala lepa. Ja, genau, kolegi Celler, ohne, genau, stimmt auch zu. Aha, kolega Celler je brez kartice, torej tudi to štejemo zraven. Hvala lepa, se pravičujem. Tako, zdaj pa pridemo do točke dnevnega reda številka 4. No, predpostavljam, da je kolega Von tukaj. Mhm. Kandi, genau, mit, genau, kandi socialistische Fraktion uns aufklären? Ali nam lahko eh, socialistična eh, poslanska skupina eh, pojasni, kdaj bi lahko srečali kolega Vona? Je na poti, dobro. Gremo naprej, točka pet. Tudi tukaj manjka poročevalec. Also ich kann jetzt nicht nochmal die, die, die, Ungarn, die Ungarn-Opinion abstimmen lassen. Also, genau. Ja, Kollege Pirinski, bitte. Kollege Pirinski. Thank you, Madam Chair. I presume... Hvala, gospa predsednica. No, predstavljam si, da smo zdaj pri točki pet. Ja. Ja, težava je v tem, da je Ine sporočevalka, a Ine še ni. No, ampak mene je prosila, da jo zastopam. No, računsko sodišče? Ja. Takole je, eh, seja se začne ob devetih, to je, ko piše tam legor devet, nič, nič, to je ob devetih. Se pravičujem. Ich meine, es hat hier mal früher einen abgeordneten gegeben,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 Enostavno moramo imeti tukaj pristojne ljudi, sicer eh, težko zasedemo. No, če mislite, da so ta zasedanja samo zame, tukaj ste se potem zmotili. Ja, gut, also, um, genau. Der Kollege Vaughn, wann, wann kommt er denn? A kdaj pride kolega Vaughn? Im Auto. Mhm. Aha, v avtu je. Dobro. Ima kdo kaj dodati pod točko razno? Ja, gut. Ähm, Počakajmo še pet minut. No, mogoče bi eh, eh lahko parlament eh, premislil, ali bi bilo dobro, če bi eh, nabavili ure za vse. Mogoče bi se splačalo. Prekinemo torej za par minut in počakajmo. No, mogoče začnemo z računskim sodiščem ali pa eh, s kolego Vonom. Ja, wir nehmen. Tut mir leid für die Unterbrechung. Wir nehmen. Žal mi je za tole prekinitev. Nadaljujemo z našim zasedanjem. Kolega je tukaj. Gre za pripravljanje odpravo misije v Albanijo. Torej, začetni načrt je bil, da vključimo tudi nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo, ampak zaradi. časovnih in prostorskih razlogov smo se potem omejili na Albanijo in kolega Vogan Von nam bo predstavil uh, to misijo. Danes sem zamudil glasovanje, ampak prišel sem pa ravno pravi čas za nekaj drugih točk. No, v zvezi z misijo v Albanijo. Eh, na začetku smo predlagali, da gremo v Albanijo in pa v Ferom, torej Makedonijo, ampak gotovili smo, da bi bilo preveč, če bi obiskali obe državi hkrati. V Albaniji bi potem eh, preživeli par ur, mogoče en večer in eh, enostavno bi bilo to preveč. Tako da gremo samo v Albanijo. Mislim, da je obisko pravem času. Komisija je zadnji teden najavila, da želi začeti pristopna pogajanja z Albanijo. Iz preteklosti vemo, tudi iz eh, poročila računskega sodišča iz leta 2016, da je tukaj še nekaj vprašanj v povezavi z Albanijo, ki jih je treba preučiti, recimo vključno eh, s težavami s sodnim sistemom, z imenovanjem tožnik, eh, sodnikov, potem v zvezi s korupcijo, tako da bomo to preučili skupaj z delegacijo. No, kolegi, lahko vidite, kakšen je osnutek programa, skupaj z Mikelom iz sekretarjata smo ga pripravili. Zdi se, da gre za dober program. Eh, nekaj projektov bomo eh, preverili, imeli bomo nekaj sestankov z ministerstvi, z revizijskimi organi, imeli bomo torej dva dni, kjer, eh, ko bomo imeli kar nekaj sestankov, tako da smo spodbujali kolege, da se priključijo tej delegaciji. V preteklosti, nažalost, je bilo zanimanja bolj malo, no, ampak zdaj upam, da bomo dobili dobro Eh, okrepljeno delegacijo za Albanijo. Zelo pomembno je, da je delegacija dovolj številčna, ne pa da vseboje samo enega člana ali dva. Ja, ja, eh, hvala lepa, že nekaj časa ugotavljamo, da je pripravljenost kolegov, da sodelujo v misijah, ni prav velika. Um, pozdravljam gospoda Siglera namestnika eh, vodje enote za Albanijo, eh, Bosno in Hercegovino. Izvolite, beseda vaša. Hvala lepa, gospa Gresle. Zelo vesel sem, da vam lahko osvetlim širši kontekst naših odnosov z Albanijo. Že leta 2008 smo zagotovili eh, potovanje v Albanijo brez vizumom vizumov Albanija leta 2009 zaprosila za članstvo, mi smo pripravili mnenje. No, v mnenju smo zapisali, da za začetek pristopnih uh, pogajanj se mora Albanija sredotočiti na 12 uh, eh, prioritet, čez 4 leta jih je bilo 14. Eh, svet se je odločil, da bo država dobila uh, status kandidatke, še 5 uh, prioritet je ostalo, 7 jih je bilo že odpravljenih leta 2016, novembra v okviru prejšnjega svežnja za rašitelje komisija pogojno m, mm, predlagala začetek pogajanj. Kakšen je bil pogoj, eh, da se ugotovi eh, dejanski eh, razvoj oziroma napredek pri izvolitvi sodnikov. Torej gre za program, ki je nadziran in to je edinstveno v državah kandidatkah, imamo mednarodno spremljanje, imamo sedem sodnikov in tožilcev iz Evropske unije in pa enega ameriškega. Torej gre za izbiro sodnikov in pa tožilcev, gre za 800 ljudi. Preučilo se jih bo, preučilo se bo njihove dosjeje. V zvezi z njihovimi povezavami z organiziranim eh, kriminalom, korupcijo in pa v zvezi s strokovnostjo. No, pred dvema tednoma smo uh, imeli 20 sodnikov in pa tožilcev, ki so morali zapustiti tožilstvo. Nekateri so bili odpušeni strani tega organa za izbiro, nekateri so šli sami, ker niso želeli uh, biti predmet tega preverjanja. In to je javni postopek, veliko stvari pride na plano. Potekajo torej velika prizadevanja eh, na področju boja proti korupciji, korupciji v sodstvu. Sveda imamo tudi mednarodne opazovalce in pa vodjo projekta. Gre za projekt, ki je vreden 10 milijonov in začel se je. Ravno kar se je začel, je zelo zanimiv, zelo je povezan tudi uh, s politično agendo. To je bil torej pogoj in ta proces bo trajal dve, tri leta. Prejšnji teden je komisija pripravila polno priporočilo, torej gre za predpogojno, eh, brezpogojno priporočilo, da se eh, začnejo pristopna pogajanja. In eh, ta pogoj je bil zdaj izpolnen. No, potem še druge od petih prednostnih nalog se nanaša na reformo javne uprave, gre tudi za boj zoper korupcijo, zoper organiziran kriminal in boj za človekove pravice. Ko bo dosežen ustrezen napredek, se lahko gre na naslednji korak najbolj intenzivno obdobje reform, pa se začne potem, ko se začne mm, pristopna pogajanja. Takrat se obravnava različni poglavi. Kot veste, v, v nekaterih državah eh, traja tudi do 9 let, zlasti ko gre za 23 in 24 poglavje za sodstvo, notranje zadeve. To je bistvo našega dela. Komisija je pred kratkim eh, izdala strategijo za Zahodni Balkan predsednik komisije Juncker je obiskal Albanijo konec februarja in v okviru te strategije za Zahodni Balkan smo po eni strani eh, jasno navedli, da komisija resno misli, da obstaja določena perspektiva za pridružitev, no hkrati pa smo jasno, nekoliko nediplomatsko tudi navedli, da eh, vstop ni mogoč pod sedanjimi pogoji. Torej, države se morajo izboljšati zlasti, ko gre za vladavino prava. V tej eh, strategiji za Zahodni Balkan je komisija nekako napovedala tudi, da se bo v prihodnje osredotočila na šest eh, glavnih področji. To se nanaša tudi na porabo, digitalno agendo, eh, pravno državo, varnost in migracije potem eh, povezljivost, to je področje transporta in energetike znotraj Zahodnega Balkana, pa tudi Evropske unije, potem socialno-gospodarski razvoj, pa dobri sosedski eh, odnosi in pa sprava. Govorimo o, o regiji, kjer smo o, eh, v 90-ih letih bili priča vojni, terorju, tako da potrebujemo ustrezno spravo, dobre sosedske razmere to je zelo pomembno, da eh, države, ki bodo postale članice, ne bodo izseljevale drugih z tega območja, ki se želijo pridružiti. Evropska unija torej ne želi uvoziti bilateralnih konfliktov. Te konflikte je treba razrešiti predn se posamična država pridruži Evropski uniji. Gospa Mogherinjeva, visoka predstavnica, podpredsednica, je prejšnji teden eh, napovedala priporočilo komisije. Eh, predsednik Tusk bo tam ta teden, kot sem povedal, tudi gospod Juncker je že bil tam, gre za čas, ko se veliko dogaja. Tudi teden uh, je poln dogodkov, evropski uh, teden bo to, 9. maj, veliko se bo dogajalo. No, glede projektov, mislim, da gre za dobro mešanico, lahko pokažemo vse plati naših programov. V Tirani se bomo ukvarjali oziroma bomo obiskali, predstavili laboratorij za varno hrano, potem uh, operacijo spremljanja. Uh, imeli bomo tudi terenski izlet, kjer bomo uh, obiskali nek urad. To so programi proračunske podpore. Imamo torej uh, neko mešanico uh, različnih modalitet. Obravnavali bomo tudi javno naročanje, nekaj uh, Eh, posrednega upravljanja, ampak to ni vse, torej, pri, to je približno. Uh, pet odstotkov, imamo pa še druge načrte, obiskali bomo obalo, obiskali bomo floro, preučili, kako je s turizmom in tako naprej. Potem je tukaj še projekt na področju transporta, ta je bolj zapleten. Uh, Ehm, pri tem projektu prihaja do uh, zamud, tako da bomo vse to videli tudi na terenu, ko bomo v Flori. Gre za pet projektov, s katerimi bomo, s katerimi bomo dobili dober upogled v stanje. Veselim se uh, vašega obiska. Hvala. Hvala lepa, skoraj da mi je žal, da ne morem zraven. Gre za vsekakor pomembno državo. Zanima me, kakšno regionalno sodelovanje eh, obstaja med Albanijo in pa sosednjimi državami. Omenili ste določene pobude, ki se mi zdijo dobre. Vedno je dobro eh, slišati, da komisija svoje postopke izboljšuje vsekakor se učite iz preteklih izkušenj in eh, dobro napredujete. Mi se eh, pogosto eh, ukvarjamo tudi z mehanizmi preverjanja, recimo za Romunijo in Bolgarijo, ko gre za spremljanje Albanije in eh, drugih držav. Je to dober pristop, mogoče je bila huda napaka, da tega pristopa nismo uporabili tudi za Hrvaško. No, moje vprašanje je, kakšne so medsebojne gospodarske povezave eh, v regiji, kakšne so pričakovanja. Gre za države, ki se med seboj eh, niso mogli oziroma ne morejo trpeti in ni dobro, da bi res uvozili to vrstne konflikte v Evropsko unijo prav nič jih ne potrebujemo. Zato me zanima, kakšne so gospodarske povezave, eh, kakšne so sredstva Evropske unije, ki se stekajo tja. No, potem pa imam še eno vprašanje za kolege. Imate kolegi vi kakšno vprašanje? Ne, vsi berejo elektronska sporočila. <laughs> Kolega Pirinski, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Dve kratki vprašanji, če mi dovolite. Eno je eh, po, eh, povezano z regionalnimi projekti, ki ste jih omenili. Zanima me spremljanje uh, transportne koridorske povezave. Vsaj 20 let se že pogovarjamo o tem, gre za eh, tako imenovani koridor številka 8, skoraj da mitični koridor. Ta naj bi povedal, povezal Albanijo, Makedonijo eh, z, z Jadranskim morjem in potem pa naprej tudi s Črnim morjem. Zanima me, tudi, kako je eh, z Makedonijo oziroma nekdanjo Jugoslovansko republiko eh, Makedonijo in z imenom te države. Namreč lahko se odprejo nove povezave. Uh, na tem področju, če se uvede ta koridor in s tem se uvedejo tudi nove možnosti. Law, Potem so pa tukaj še uh, dejavnosti CVM. Zanima me, če jih načrtujete za Albanijo, v kakšni meri upoštevate tudi čezmejne vplive veliko je korupcije in nezakonito organiziranih dejavnosti, ki niso omejene eh, z mejami države. Torej, kako, eh, kako naj zdaj obravnavamo te vrste praks? Gre za kriminal in korupcijo, korupcijo, ki izvira iz določene države, vendar ni omejen na uh, meje ozemlja te države. Hvala lepa za vprašanja. No, regionalna dimenzija, regionalne sodelovanje, to je zelo eh, pomembno, ključno vprašanje, ki ga zelo izpostavljeno že v stabilizacijskem in prežitevnem sporazumu, če eh, primerjamo s tistim prejšnjim sporazumom s Polsko, Mačarsko in drugimi, zaradi preteklosti in vojn eh, je element sprave izredno pomemben od samega začetka v zadnjih letih se še bolj poudarja. No, naj omenim vrh v Sofiji, ki bo maja za časa bolgarskega predsedstva. To bo prvič, da bo Evropski svet se srečal tudi z voditelji eh, šestih zahodno-balkanskih držav. Imamo uh, šest uh, zahodnobalkanskih držav, uh, ki so predvsej dejavne, tudi mi uh, dajemo svoje zamisli. Gre torej za uh, neko regijo, območje regionalnega lasništva, torej da se te države čim bolj povežejo, še preden se vključuje Evropska unija. Gre za praktične ovire, kot so recimo meje. Gre za to, da uh, Eh, te države začnejo med seboj priznavati tudi kvalifikacije, da zagotovijo ustrezen pretok dela in oseb. Mi organiziramo izmenjave uradnikov in te države eh, te možnosti tudi ustrezno uporabljajo. Torej, albanski uradniki gredo v srpsko pravo in obratno. Gre za ta vidik sprave, ki je v spredju. No, v Albaniji, če že želite to regionalno eh, dimenzijo, imamo tudi sedež regionalnega urada za mladino, eh, ki je nekako prenesen iz eh, polsko-nemškega uh, urada. Torej, tudi to podpiramo sredstvi instrumenta IPA. Albanija je je zelo, zelo aktivna v vsem tem. Tudi uh, sam eh, premije je organiziral vrh Zahodnega Balkana v Durešu lansko leto. In to tudi popolnoma podpiramo. Seveda, ozračje se je eh, spremenilo. Vemo, da obstajajo napetosti med Srbijo in Albanijo zaradi Kosova, ampak ravno v tem smislu je zelo pomembno, da tako postopamo. Ko pa gre za konkretni projekt osmega koridorja, eh, tukaj gre za eh, Zahodno-Balkanski investicijski okvir in moral bi preveriti pri kolegih, ki se ukvarjajo s tem, kakšno je stanje, zaenkrat imamo za vse države Zahodnega Balkana, za pet držav, eh, nacionalne programe IPA, ampak čeprav razumem, eh, to, ta pregled koridorja 8 ne bo eh, tema našega današnjega, zdajšnjega obiska. Darf ich, danke schön. Da, ich möchte noch mal eine... Hvala lepa. Eno podvprašanje bi še imela. Albanija je v bistvu skoraj da na najslabšem glasu uh, njen sloves med evropskim prebivalstvom je slab. Uh, kakšni so ukrepi vlade? To so uh, v bistvu glavne ovire pri pristopu te države. Ne vem, če se lahko res veselimo tega vrha v Sofiji in pa vrha uh, zahodno-balkanskih držav tik pred volitvami. Uh, pristopov držav ne moramo le obljubljati, sem in tja je treba narediti tudi uh, konkretne korake. Dejstvo je, da eh, je v interesu Evrope in Evropske unije, da se približamo tem državam, ampak eh, vsekakor pa vidimo tudi zavračanje evropskih državljanov, ko gre eh, za pristop teh držav. Vsaj v moji državi je tako, ker to je kar resna zadeva. Tako da je treba razpravljati tudi o kompleksnosti situacije ne moremo eh, spet um, omogočiti različnih popuščanj, ne moremo vedno le obljubljati oziroma se pogajati sem in tja, morajo pogajanja pripeljati tudi do konkretnega cilja. Tako da me zanima, eh, kak, kakšen je načrt, kako naj bi izboljšali slove z države. Eh, sama kampanja, oglaševalska kampanja tukaj ne bo pomagala. Uh, uh, no, imate prav, da začetek pogajanj za pristop ne pomeni, da bodo jutri že vstopili v EU. To je samo ena etapa. In eh, počasi s časoma v tem procesu prihajamo do bolj konkretnih zahtev. To je proces, ki traja leta in leta. Ampak samo z verodostojnimi reformami lahko Albanija, zlasti njena vlada, pokaže in dokaže, da resno mislijo za vstopom, da so verodostojni. Res je, Albanija ima s svojim eh, imidžem, s svojim ogledom problem. Tega je treba reševati, vendar reševati ga moč samo z rezultati. V primerjavi z drugimi zahodnobalkanskimi državami se nam zdi, da je Albanija šla daleč v svoji volji do reformiranja in nam dovoljuje, na primer, da natančno spremljamo to, kar počenjajo. Mednarodna misija za spremljanje je, je samo v Albaniji zelo vključena v delo na terenu. Recimo, ne gre za pasivno opazovanje, kako se imenujejo in odstavljajo sodniki, temveč ti mednarodni opazovalci imajo veliko pravic pri tem. Albanija tudi Guardii Financi iz Italije eh, dovoljuje fotografiranje oziroma snemanje celotne države z pomočjo eh, katerega ugotavljajo, kje gojijo droge, proizvajajo droge in tako naprej. Torej ta letalska snemanja niso dovoljena v drugih eh, zahodnobalkanskih državah. To pomeni, da so resni Albanci pri vsem, kar počenjajo, da so odločeni, kaj storiti. Seveda bo vse skupaj trajalo, kajti veliko dela jih še čaka. Res, veliko krat so zasegli drogo, imajo to mrežo, če hočete, organiziranega kriminala, kot ste sami omenili. In res je, da tukaj gre za transnacionalno, čezmejno dimenzijo, ki sega celo v Evropsko unijo. Zato se uh, sodelujemo v okviru Zahodno-Balkanske strategije. Tudi uradniki za zvezo so stacionirani v Albaniji in so povezani neposredno z kolegi v Hagu. Skratka, stvari se identificirajo. Zakaj? Zato, ker gre za nove izzive, ki jih ne more nobena država sama se spopasti z njimi. No, počasi z rezultati, ki bodo prihajali s časoma, bo lahko Albanija izboljšala svoj imič. Sam se s širitvijo ukvarjam že več kot 20 let, tudi s Poljsko sem se ukvarjal. In ko je Poljska začela svojo dolgo pot vstopanja v Evropsko unijo, je imela probleme z imidžem, takrat je bilo veliko eh, šal o Poljakih, tudi na nemških televizijskih postajah. Ampak Poljska je odpravila ta problem z ugledom problemi iz tistega časa so do danes rešeni in eh, Poljska ima danes drugačen ugled. In to je proces, ki traja, zato Albanija želi še bolj intenzivno delovati na tem. Seveda tudi pod pritiskom Evropske unije, ki zahteva rezultate in ki zahteva ustrezno delovanje doma. Hvala. No, skrajni čas je, da potujemo tja, očitno. Sama tokrat ne bom v delegaciji, Celer, Marinesko, Von in še nekateri so v tej delegaciji. Če bi še kdo želel potovati v Albanijo, naj se javi, kajti dobro bi bilo, če bi imeli še dodatne prostovoljke ali prostovoljce za potovanje v Albanijo. Včeraj sem poskusila pritegniti kolego Ashwortha, ampak vsak ima pač svoj izgovor za to, da ne more iti v Albanijo. Še enkrat hvala lepa. Hvala, gospod Cigler. Bomo še naprej v stikih. Sedaj pa peta točka, posebno poročilo Evropskega računskega sodišča o prostem gibanju delavcev, temeljni svoboščini, ki je zagotovljena, to, da z boljšo usmerjenost v sredstev EU bi se mobilnost delavcev lahko povečala. Gre za direktivo, na mesto poročevalke je tukaj kolega Perinski v imenu uh, računskega sodišča, pa je tukaj gospod Pufan, ki mu kar takoj dajem besedo, potem, ko sem mu izrekla dobrodošlico. Président, euh, sur le parole. Hvala lepa, gospa predsednica, za te prijazne besede. Lep pozdrav vsem, gospe in gospodje. Leta 2018 smo obeležili peto obletnico uredbe, ki zagotavlja prost pretok delavcev. S tem smo odpravili vsakršne ovire in diskriminacijo na podlagi narodnosti, ko gre za zaposlovanje, ko gre za plačilo in ostale pogoje. Leta 2015 je 11,3 milijona evropskih državljanov bivalo in delalo v drugi državi članici in ne v državi, z katere prihajajo. To je 3,7 odstotkov celotnega prebivalstva Evropske unije v delovni starosti. Ena cela en milijon delavcev je v letu 2014 zamenjalo državo, kjer delajo. Več milijonov, ena cela tri bolj natančno, vsakodnevno prečka mejo za to, da odhajajo na delo v drugo državo. Pripravili smo torej poročilo o mobilnosti delavcev. Ocenili smo tudi način, kako komisija zagotavlja prost pretok oseb, kako spodbujamo države članice, da pomagajo državljanom pri mobilnosti od oktobra 2016 do julija 2017 smo analizirali tudi instrumente, ki jih je komisija pripravila za to, da pomagamo delavcem, da se vzpostavijo v drugi državi članici. Zanimalo nas je tudi, kako se porabljajo sredstva Evropske unije znotraj EFSI-ja in tudi znotraj programa IZI. Želeli smo podpreti mobilnost delavcev tudi v okvirnem programu 2014-2020. Obiskali smo tudi nemške, luksemburške, polske, romunske in britanske nacionalne organe. 23 projektov smo preučili, gre za čezmejne projekte, ki smo jih financirali iz projekta EURES in iz ESIA v letu 2015 in 2016. Opravili smo torej to revizijsko delo, preverili smo te projekte, opravili smo tudi anketo v zvezi s tem, kako deluje mreža EURES. Analizirali smo tudi kakovost delovnih mest, ki se objavljajo na EUROSovem portalu in se nanašajo na delovno mobilnost. Kaj smo ugotovili? Komisija je pripravila orodja kot so Solvit, EURES, Evropa je vaša, ker smo želeli spodbuditi mobilnost delavcev. Tudi države članice so dale državljanom na voljo informacije. Predvsem gre za državljane Evropske unije, ki delajo v drugih državah. Te informacije se posredujejo tudi vsem tistim, ki želijo oditi na delo v drugo državo. Prost pretok delavcev lahko v praksi deluje zgolj, če imajo delavci na voljo vse informacije v zvezi s pravicami, ki jih imajo, morajo imeti tudi možnost, da prijavijo vsakršno obliko diskriminacije na področju prostega pretoka. Komisija je analizirala tudi pravne vidike, obravnavali smo primere, ki so se izpostavili na nacionalni ravni, Se pa zgodi, da nam določenih primerov ne posredujejo, kajti sistematično nas o tem ne obveščajo. Kar nekaj ovir sicer še obstaja, ampak te ovire ne predstavljajo kršitve pravic. Vseeno pa lahko te ovire škodijo mobilnosti delavcev, naprimer, ko gre za nepriznavanje kvalifikacij, ko gre za jezikovne ovire oziroma ko gre tudi za prenos pokojninskih pravic. Vse te ovire bi morali obravnavati tudi v luči še neizkoriščene mobilnosti evropskih delavcev. Leta 2014 smo opravili več študij, nekje 2,9 milijona državljanov Evropske unije bi se želelo preseliti v drugo državo članico. Ampak samo nekje en milijon se jih je dejansko preselilo. Želeli smo tudi preveriti, kako se financirajo evropske dejavnosti na področju mobilnosti delavcev. V obdobju 2014-2020 so države imele na voljo sredstvo iz socialnega sklada. Ta sredstva so uporabljale države za mobilnost delavcev znotraj Unije, pa tudi za pripravo programov in specifičnih stažev na lokalni, regionalni, nacionalni ter čezmejni ravni. Leta 2013 in 2014, ko smo sprejeli operativni program na tem področju, komisija ni preverjala zgolj programov, ki jih države izvajajo, temveč tudi druge vidike. Nažalost pa teh programov še nismo uspeli dovolj dobro analizirati, zato nimamo pred seboj celovite slike. Pomembno je, da se vsi zavedamo, kako lahko mobilnost delavcev prispeva tudi k uspehu Evropske unije. 23 čezmejnih projektov smo analizirali, gre za projekte, ki smo jih podpirali z ESI-em in z EURES-om. Želeli smo, da bi ti projekti privedli do dobrih rezultatov. Zanimalo nas je, koliko iskalcev dela je potem delovno mesto dejansko tudi našlo. Nažalost pa smo imeli na voljo nepopolne podatke, zato rezultata programa nismo uspeli natančno oceniti. EURES in portal EURESA sta ključna instrumenta na področju mobilnosti delavcev. Se pa večkrat zgodi, da vsa razpoložljiva delovna mesta na nacionalni ravni niso objavljena na tem portalu. Nekaterih pomembnih informacij na tem portalu ne najdemo, naprimer, kakšna je višina plače, dokdaj je treba vložiti kandidature, to so informacije, ki jih delavci potrebujejo. Tudi svetovalci v Eurasu so mnogim delavcem pomagali pri iskanju dela, ampak vse skupaj to predstavlja zgolj tri odstotke vseh delavcev. Na podlagi revizije, ki smo jo opravili, smo pripravili tudi kar nekaj priporočil. Najprej moramo instrumente narediti bolj prepoznavne. Gre za instrumente, ki spodbujajo prost pretok delavcev, gre tudi za instrumente, ki nam pomagajo pri razkrivanju kakršnih koli diskriminacij. Potrebujemo tudi več informacij glede mobilnosti delavcev, glede pretoka delavcev, glede neravnoteži na trgu dela. Izboljšati je treba tudi mehanizem financiranja Evropske unije, ko gre za mobilnost delavcev. Želimo zagotoviti predvsem čim večjo komplementarnost posameznih finančnih verov. Upoštevati je treba tudi dosežene rezultate. Eures in EZI sta bila uspešna predvsem pri iskanju delovnih mest v tujini. Pomembna sta ta dva instrumenta tudi z vidika iskanja in najemanja delovne sile. Hvala za pozornost. Ja, Hvala za zelo zanimivo in pomembno poročilo. Hvala tudi tolmačem. Sedaj pa dajem besedo kolegi Pirinske. Hvala, gospa predsednica. Kot ste sami ugotovili, je, gre za temo, ki je zelo pomembna in o kateri nenehno razpravljamo tudi v našem odboru. Poročevalka bi želela povdariti naslednje. Poročilo sodišča je zlasti pomembno, zato ker govori o temeljnih vprašanjih prostega gibanja naših delavcev v Evropski uniji. Gospod Pufan in njegova ekipa zaslužijo čestitke za upravljeno delo, zlasti zato, ker so njihova eh, ugotovitve in priporočila takšna, da ne govorijo samo o tem, kako se troši denar evropskega, iz evropskega poročuna, temveč tudi, ker, zato, ker povdarjajo, kaj počenjajo države članice pri zagotavljanju te temeljne sloboščine. Ugotovitve kažejo, da obstajajo še velike izzivi, ko gre za prosto gibanje, ki jih je treba odpraviti z delom evropskih sozakonodajalcev, naprimer eh, odpravljanje ovir pri priznavanju poklicnih eh, kvalifikacij in eh, drugič pri odpravljanju ovir, ko gre za delovanje nacionalnih administracij. Potem potrebno je boljše usklajevanje v sistemih socialnega varstva, zlasti ko gre za scheme dodatnega pokojninskega zavarovanja in eh, prenosljivost pravic na tem področju. Komisija mora sprejeti ali vzeti na znanje priporočila računskega sodišča in se more, mora na nje odzvati. V posebnem poročilu je povdarjen tudi problem zahtevnosti različnih projektov čezmejnega eh, prostega gibanja delavcev in financiranja letega generalna direkcija Employment bi morala te, o teh ovirah eh, razmisliti, ko bo pripravljala naslednje razpise za delovna mesta. Mora pa pripraviti tudi kazalnike, ki nam bodo omogočali, da v praksi izmerimo dodano vrednost evropskih finančnih sredstev in učinek, izmeriti učinek eh, porabljenih sredstev. Pripraviti mora tudi smernice za nacionalne ko er, koordinatorje EURES-a in za upravne organe v okviru ESI in eh, zagotoviti bo morala, kako se ugotavlja učinkovitost porabljenih sredstev. Nacionalne upravne organi morajo bolj izkoristiti priložnosti, ki so na voljo v okviru programih sodelovanja na tem področju. Te priložnosti bodo služile zniževanju brezposelnosti v državah članicah in odpravljale bodo tudi težave, ko gre za pomankanje določenih kvalifikacij. Jasno je iz ugotovitev sodišča, da obstajajo nenehno trajajoče ovire pri odpiranju evropskega delovnega trga kljub eh, pospeševanju uporabe portala EURES je vseeno treba tudi poudariti, da nacionalni inštrumenti ne delujejo dobro. Samo eh, nekateri, eh, samo določeni odstotki delovnih mest so naprimer na voljo vsem delavcem sto odstotno vse, vsa delovna mesta so objavljena samo na tem portalu v osmih državah članicah, v nekaterih državah pa jih je bistveno manj, od 9 do 16 odstotkov. Torej, delež in število objavljenih delovnih mest na portalu Euresa je v letu 2016 padal pod 50 odstotkov. Revizori tudi izražajo zaskrbljenost zaradi kakovosti delovnih mest, ki se objavljajo na tem eh, portalu. 39 od 50 takšnih delovnih mest eh, je pomankljivo oglaševanih. Naprimer, ni roka, do katerega se lahko delavci prijavijo. To morajo države članici popraviti, tako da bo portal Eureso postal vsega resnično orodje za zaposlovanje delavcev. Sodišče je ugotovilo celo vrsto problemov, ki zahtevajo hitro delovanje tako držav članic kot tudi evropskih institucij, če želimo priti res, do resničnega, eh, pristnega evropskega delovnega trga. Hvala. Še Martina. Hvala, predsednica. Hvala Evropskemu sodišču za to poročilo. Prav imate, predsednica, da bo odpor za zaposlovanje danes glasoval o pomembni stvari. Ne o prostem gibanju delavcev, temveč o prostem upravljanju storitev. E, to je tudi tema, ki je povezana z svežnjem za mobilnost. Kolega Bilinski, s katerim tesno sodelujem, tudi v odboru za zaposlovanje, je pravilno ugotovil, da je prosto gibanje delavcev temeljni kamen državljanov EU. To je tudi zasidrana ta eh, temeljna svoboščina v pogodbah. Vsi prebivalci Evropske unije morajo uživati to temeljno pravico. Številke so seveda daleč od tistega, kar bi si želeli naša mobilnost eh, delavcev je desetkrat manjša kot v ZDA, naprimer. Ne pravim, da je tam vse idealno, ampak treba je izboljšati situacijo tukaj. Zlasti tiste ovire, ki že dal časa trajajo, treba odpraviti. Jasna pravila potrebujemo, pregledne procese in večjo ozaveščenost državljanov Evropske unije, ko gre za orodja in inštrumente na tem področju. Mobilnost delavcev v EU zna biti koristna za zmanjšanje brezposelnosti nasploh in brezposelnosti mladih še zlasti, kajti velike razlike imamo, ko gre za brezposelnost med posameznimi regijami. V nekaterih je še 50 odstotna brezposelnost, tam, kjer jaz živim, je k sreči eh, stopnja zaposlenosti visoka. Mobilnost moramo izboljšati tudi, ko bomo odpravili neskladnost kvalifikacij. Tudi komisiji bi želela postaviti nekaj vprašanj, kajti mislim, da jo tukaj čaka še nekaj dela. Videla sem podatke o mobilnosti delavcev glede na državo rezidentstva in najbolj aktivni delavci, ki eh, so mobilni, prihajajo iz Združenega kraljestva. To je zanimivo. Ti delavci bodo ravno najbolj ogroženi zaradi brexita. Zanima me, kako bo komisija reševala to težavo. <clears throat> Potem to, kar je reklo sodišče, da komisija nima dovolj informacij o dejanskem, o dejanski mobilnosti dela, ne eh, vemo, kakšne so posledice ovir na področju obvladovanja jezikov, na področju kvalifikacij in tako naprej. Kaj je problem tukaj? Ni podatkov, ko gre za komisijo, države članice ne zagotavljajo informacije ali kaj. Potem naslednje vprašanje. Kaj načrtuje eh, komisija za naslednji večletni finančni okvir? Kako bo predlog komisije upošteval to mobilnost delavcev v predlogu, ki ga bo komisija predstavila 2. maja. Kaj bo predlagala za izboljšanje situacije? In so stališča nadzora nad proračunom je seveda učinkovitost uporabljenih sredstev za nas pomembna. Vse več govorimo o evropski dodani vrednosti, ko gre za eh, evropska sredstva. Mislim, da je mobilnost delavcev ena od najbolj konkretnih eh, zadev, kjer lahko dokažemo in pokažemo, kakšna je evropska dodana vrednost. Kaj pomeni evropska dodana vrednost eh, za prihodno eh, izboljšanje mobilnosti delavcev? Hvala, kolega Kon. Hvala, predsednica. Najprej hvala računskemu sodišču za to poročilo sam sem bil v stiku z nekom iz eh, agencije za, za poslovanje delavcev iz eh, Masarajn regije in gre za človeka, ki mi je povedal, da sam veliko stvari ne more opraviti. Kaj komisija eh, načrtuje, da bodo takšni ljudje dobili podporo, ta svetovalna Eh, funkcija Euresa, kako jo je moč pospešiti, bolj zasidrati v vsakodnevno delovanje takšnih agencij, tako da bodo tudi evropska sredstva imela nek učinek tukaj. Hvala, kolega Ashwood. Hvala, predsednica. Strenjam se s tem, kar sem slišal prej, namreč, da ni dovolj na voljo podatkov javnosti in eh, dejstev. Prihajam iz Združenega kraljestva, kjer je mobilnost eh, zaposlenih in delavcev zelo koristila gospodarstvu in to vsem sektorjem. Torej, Združeno kraljestvo je po drugi strani tudi država, kjer je največ eh, nasprotnih idej, ko gre za mobilnost eh, zaposlenih in veliko takšnih nerealnih trditev izhaja iz pomankanja sredstev obstaja pač pri nas tudi uh, veliko ljudi, ki menijo, da mobilnost delavcev, ki prihajajo iz Evropske unije v Združeno kraljestvo, ogroža delovna mesta v Združeno kraljestvo. Ampak to sploh ne drži, Lavn, ravno obratno velja. Običajno velja prepričanje, da so ljudje z nižjimi kvalifikacijami tisti, ki prihajajo. Ampak uh, tistih, ki prihajajo, kot so naprimer zdravniki, bančniki in tako naprej, teh ljudi na nek način ne zaznavajo v svojem okolju. Potem drugo, drugi problem, dostop do uh, pravic različnih vrst, do socialnih transferjev. Zanima me, ali računsko sodišče meni, da je komisija zlasti tukaj odpovedala, ko gre za zagotavljanje teh eh, podatkov v javnosti ali vsaj za popravljanje lažnih in netočnih podatkov, kajti zdi se mi, da je to en od velikih ovir. Gospod Žonton za generalno direkcijo socialne zadeve. Hvala, gospa predsednica, hvala za vprašanja in pripombe. Poskušal bom odgovoriti. Vem, da običajno se zahvaljujete najprej ali nahvaljujemo vsega, računskemu sodišču za upravljeno delo, ampak delo in razprave, sodelovanje v zadnjem letu z računskim sodiščem je bilo zelo zanimivo. Ta priporočila lahko sprememo, ampak po drugi strani obstaja tudi realnost in dejstvo o tem, kaj že počnemo. Poskušal bom biti kratek in povdariti tri stvari. Najprej o temi, drugič o priporočilih in tretjič, kaj so glavni nauki, ki smo jih lahko potegnili iz tega dela računskega sodišča. Ne bom ponavljal, da gre za temeljno načelo prostega gibanja delavcev, kar je eden od temeljnih stebrov evropskega projekta. Gre konkretno za možnost, da evropski delavci svobodno odločajo, kje bodo delali in da sodelujejo v gospodarskem in družbenem življenju katerekoli države članice Evropske unije. Pred nekaj tedni ste verjetno zasledili poročilo, letno poročilo o mobilnosti, ki ga je objavila komisija. V tem poročilu je ogromno podatkov in številk o tistih, ki Eh, so mobilni, odkot prihajajo, kam se selijo. In prosim, da si ogledate te, to poročilo, kajti tukaj je veliko zelo indikativnih podatkov. Gre za leto 2017, o katerem govori poročilo. In kaj smo ugotovili? slabost, ki jo je por, iz preteklosti, ki jo je potrdilo to poročilo, namreč, da je mobilnost delavcev v EU sicer nekaj, kar je realnost in da se povečuje. Eh, sodišče omenja milijone, mi vedno omenjamo 17 milijonov, če prištejemo k tistim, ki so se preselili, eh, tudi družinske člane. Danes imamo 17 milijonov državljanov EU, ki so se odločili eh, preseliti se v drugo državo članico. Enako, enak trend opažamo tudi pri napotenih delavcih. Če primerjamo to številko s tisto izpred deset let, gre za podvojitev iz 1,3 milijona na 2,3 ali 4 milijone napotenih delavcev. Enako velja za eh, dnevne migrante, za mednarodne, mednarodni promet in tako naprej. Torej, kaj počenja komisija? Imamo politiko prepovedi diskriminacije zaradi nacionalnosti, to je ena od ovir, ki jih omenja računsko sodišče, imamo pravni okvir, ki je tudi zelo pomemben, imamo uredbo, imamo direktive. Verjetno ste opazili v zadnjih treh, štirih letih, da smo intenzivno razpravljali o tem pravnem okviru. Gre za izvedbene direktive, potem uh, zakonodajne akte o napotenih delavcih in današnje glasovanje nam bo, upam, omogočilo nadaljevati z politiko iz leta 2016. Imamo politiko, imamo uh, okvir in imamo potem tudi orodja, inštrumente s državami članicami, s socialnimi partnerji, se pogovarjamo o tem, imamo inštrument eh, EURES mreže, EURES portal, imamo programe, s pomočjo katerih financiramo nekatere a, projekte, recimo Evropski socialni sklad in sklad ESI. Torej, vsak projekt, ki ga financiramo, mora upoštevati naše ambicije in to politiko. Poročilo računskega sodišča se je osredotočilo na instrumente, na orodja, sedaj pa druga stvar, o kateri želim govoriti, to so priporočila e, računskega sodišča. Mislim, da že naziv poročila vsebuje ključna sporočila. Prosto gibanje delavcev, temeljna svoboščina in kako z boljšim usmerjanjem sredstev izboljšati mobilnost delavcev. No, to so priporočila tako za komisijo, kot tudi za države članice, ki tukaj imajo pomembno vlogo. Ko gre za merjanje rezultatov, seveda, Tiste, ki so se preselili, moramo vprašati, ali so dobili tisto, kar so pričakovali, ali je bila njihova selitev učinkovita, uspešna in tako naprej. Potem preko uh, inštrumenta Solvit in Eures lahko to počnejo. No, Solvit je v uh, pristojnosti drugih delov komisije, ampak Eures portal pa je pomemben kar zadeva ta portal, so rezultati impresivni. Mislim, da vam tukaj dejstva ni treba posebej predstavljati, že številke so impresivne. Vsak mesec imamo 4 milijone uporabnikov portala in več kot 1,2 milijona obiskov. In te številke se izboljšujejo. Potem drugo priporočilo, boljša uporaba razpoložljivih informacij, zato da se ugotovi, kakšne vrste so diskriminacije, ki ovirajo prosto gibanje. No, to je treba povezati s priporočilom 3, izboljšanje zbiranja in uporabe podatkov o mobilnosti delavcev. No, strinjamo se s uh, eh, sodiščem, tukaj moramo razmisliti o izboljšavah. In kmalo bom prišel na tretjo točko, ampak vseeno naj še prej rečem, uh, da je komisija eh, sprejela odločitev oziroma sklep za ustanovitev posebnega, eh, posebnega urada na evropski ravni za, za poslovanje, ki bo imel celo vrsto nalog in eh, ta, ta priporočila bodo tudi del njihovih nalog. Četrto priporočilo je izboljšanje zagotavljanja evropskega, oblikovanja evropskih finančnih sredstev. Torej, treba je izboljšati sinergije med eh, programom EZI in Evropskim socialnim skladom. Ja, to se da narediti, ampak nekaj eh, omejitev tukaj je, kljub temu Evropska komisija lahko kaj naredi. Eh, Evropski socialni sklad je predmet deljenega upravljanja, EZI je v upravljanju komisije, no ampak vsekakor 2. maja, ko bo komisija pripravila svoj predlog, bo, upam, vam povedala, kaj namerava. Please, you should come to an end because it's. Počasi morate končati, kajti vaša predstavitev naj bi bila kratka. Ja, bom. Priporočili 5 in 6 o portalu EURES, zakonodajni organi so leta 2016 sprejeli oziroma sta sprejela uh, uredbo z merili za ugotavljanje rezultatov tako za komisijo kot za države članice in komisija je sprejela ta sistem za ugotavljanje rezultatov, ki ga že izvajo. Od Euresa resnično nameravamo narediti pravo orodje za iskanje delovnih mest. In tretja stvar, ustanovitev Evropskega eh, urada ali agencije za eh, delo, za zaposlovanje oziroma urada za delo. Torej, ta predlog je na mizi komisije, o tem razpravljamo in v tem poročilu je vključen že osnutek našega predloga. Upam, da bo sta zakonodajna organa to lahko podprla. Se opravičujem, ampak uh, vse skupaj ste govorili 15 minut. Čas je omen. Morate končati bomo še enkrat postavili to točko na dnevni red, da bomo lahko imeli bolj poglobljeno razpravo o tej tematiki. Hvala, s tem smo prišli do konca te točke na dnevnem redu. Mislim, da moramo še nekaj malce povaditi, kaj pomeni kratka predstavitev in kaj ni kratka predstavitev. V naši sredi pri, pozdravljam eh, ministra za finance Ukrajine, gospoda Daniljuka. Ukrajina je bila večkrat na dnevnem redu naših razprav. 2016 smo obiskali Ukrajino, imeli smo tudi poročilo, posebno poročilo Evropskega sodišča za Ukrajino, ki smo ga vzeli na znanje. Veseli smo, da ste tukaj. Upam, da nam boste podali najnovejše podatke o finančni situaciji v uh, Ukrajini. 8 eh, milijard eh, subvencij in pet milijard eh, makrofinančnih podpor smo zagotovili v obliki posojil Ukrajini vse do leta 2015. No, od leta 2014 imamo nov večletni finančni sporazum 8,2 milijardi do leta 2020 in skoraj 8 milijarde bo na voljo vsega v okviru Evropske banke za obnovo in razvoj. Gospod minister, izvolite. Morning. Hvala lepa, gospa predsednica. Lep pozdrav vsem, spoštovane članice in člani parlamenta. V veliko čast mi je, da lahko danes sodelujem na seji vašega odbora za proračunski nadzor. Pogovarjali se bomo o makrofinančni pomoči Ukrajini. Najprej hvala lepa vsem, ker stalno podpirate Ukrajino. Še zlasti se vam zahvaljujem za vso podporo v zadnjem štiriletnem obdobju. Dosegli smo napredek brez primere, ko gre za izvajanje reform, ampak kljub temu je Ukrajina še vedno zapletena v političnem in gospodarskem položaju. Učinek hibridne vojne, pomankanje reform v predhodnih letih. pa so pomenili, da potrebujemo več časa za reformni proces. Kakšne so številke v letu 2014-2015, kakšne so razmere danes? Zaradi hibridne vojne smo izgubili 16 odstotkov BDP-ja. Inflacija je 44 odstotna, proračunski primankljaj skoraj da 4 odstoten, rezerve nacionalne banke pa so na kritično nizki ravni. Valuta je izgubila na vrednosti štirikrat, tudi ko gre za odnos z Rusijo glede dobave plina in nafte, so se stvari poslabšale. Takšno je bilo stanje pred tremi leti. Danes je naša gospodarska rast tri odstotna na letni ravni. Inflacija naj bi bila letos nekje okrog devet odstotna. Proračunski primankljaj smo znižali na 1,7 odstotkov v lanskem letu. Še naprej skušamo zmanjševati proračunski primankljaj, rezerve naše centralne banke so nekje 90 milijard dolarjev. Povsem neodvisni smo od ruskega plina in ruske nafte, več raznolikosti smo nesli tudi na trgovinsko področje. Vse te spremembe so se zgodile zaradi reform, pa tudi zaradi podpore mednarodnih partnerjev, seveda je tudi Evropska unija ključni partner. V zadnjih štirih letih smo dosegli več kot smo v prvih 23 letih neodvisnosti, torej od začetka neodvisnosti do izbruha vojne. Reforme izvajamo na področju decentralizacije, boja proti korupciji, potem izvajamo reformo na področju izobraževanja, pokojnin, zdravstva, infrastrukture, počistili smo bančni sektor, preoblikovali smo energetski sektor ampak številnih teh reform še nismo izpeljali do konca. Če se spomnite, kaj se je dogajalo v vaših državah, verjetno razumete, da to vrstne reforme potrebujejo nekoliko več časa. Nekaterih reform še nismo izpeljali v celoti, zato potrebujemo dodatno podporo, da se bodo reforme še naprej izvajale. Tudi finančen položaj je pri nas treba še nekoliko okrepiti. Kar zadeva letošnje leto in prihodnje leto, razmere so bile precej kompleksne, ko gre za bilanco, veliko dolgov moramo poplačati v letošnjem letu ter v letih 2019 in 2020. Nekje 7 milijard zunanje pomoči bomo potrebovali 7 milijard dolarjev, 4 milijarde lahko dobimo s pomočjo trgovinskega posojanja preko programov IMF-a, ostalo moramo pridobiti od drugih virov. To tudi pojasnjuje, zakaj je makrofinančna pomoč za nas tako pomembna. No, vse zadnje gre za ključni vir drugih oblik podpore. Razumeti pa morate, da se soočamo z izzivi. Smo v predvolilnem letu, takrat se pozornost nekoliko preusmerja stran od ključnih preobrazb, institucionalna šibkost je nekaj, kar smo podedovali, zato bomo potrebovali še nekaj časa za to, da institucionalni ustroj okrepimo, tako kot je to veljalo v drugih državah, velja to tudi za Ukrajino. Napredek v zadnjih štirih letih pa je dokazal, da zmagujejo vsi tisti, ki podpirajo reforme. Krepko zmagujejo. Tudi demografsko stanje bomo morali obravnavati bolj dolgoročno, namreč prebivalstvo se stara. Vse to bo treba vključiti tudi v prihodnje politike. Prebivalci pri nas so kar precej utrujeni zaradi trenutnega stanja, potem se tu soočamo še z Rusijo. Morate pa razumeti še nekaj več kot pet odstotkov BDP-ja namenimo za obrambo in varnost. To je eden od najvišjih parametrov na svetovni ravni. Ampak kljub vsem tem izzivom, s katerimi se soočamo, smo odločno predani reformni agendi želimo v celoti izpeljati tudi pridružitveni sporozum z Evropsko unijo. Nismo v položaju, ko bi lahko to preobrazbo zaustavili, niti tega ne nameravamo storiti. Ključne prednostne naloge so vezane na dokončanje reform, ki smo jih začeli izvajati v preteklosti. Veliko zakonodajnih aktov smo sprejeli s tem v zvezi zato da lahko izpeljemo reforme na ključnih področjih. Izvajanje teh zakonodajnih aktov pa bo nekaj, s čimer se bomo ukvarjali v prihodnih letih. Gre za področje privatizacije, energetski sektor je zajet v ta kontekst. Vzpostaviti je treba tudi sodišče za boj proti korupciji, da bomo dokončali tudi zgradnjo protikorupcijske infrastrukture, ki smo jo začeli graditi z ničle v tej državi sem sodi tudi reforma upravnega sektorja. Številne druge točke pa so prav tako prisotne na našem dnevnem redu. Kar zadeva IMF, nismo še izpolnili vseh pogojev, ki so bili vezani na prejšnjo makrofinančno pomoč, zato tudi nismo prejeli lani 600 milijonov evrov zadnje tranše, ki smo jo mi sicer upoštevali v proračunu. Od 21 pogojev smo izpolnili 17 pogojev, preostali 4 pogoji pa so razlog, zakaj nismo prejeli makrofinančne pomoči. Sprijeti smo morali nekatere izredne ukrepe, da smo financirali ta primankljaj v proračunu. To nam je uspelo in sicer preko kratkoročnega posojanja. Je pa to imelo tudi določen učinek preliva. Z finančnega vidika je namreč za nas to zelo pomembno. Zaradi neizpolnjenih pogojev smo torej izgubili finančna sredstva. Kmalo bomo te pogoje sicer izpolnili, ampak naš namen je, da čim hitreje izpolnimo vse zahteve, ki so ostale neizpolnjene v okviru prejšnje makrofinančne pomoči, preden se potrdi nov program. Kar pa zadeva program IMF-a, namreč ti programi so med seboj povezani. Program IMF-a, program Svetovne banke, pa tudi programi iz dvostranskih odnosov sodijo v ta okvir. Ravno kar sem se vrnil iz Washingtona, tam smo se pogovarjali o teh še neizpolnjenih pogojih ki jih moramo izpolniti, zato da se izplača zadnja tranša te mednarodne finančne pomoči. Te pogoje želimo izpolniti čim hitreje. V Washingtonu se še pogajamo, upam pa, da bomo lahko že junija dobili naslednjo tranšo izplačila strani denarnega sklada. IMF je v veliko podporo, kljub temu, da je eno od vprašanj zelo politično in gre za dvig tarif za plin za 30 odstotkov. Če se bomo uspešno lotili reforme plinskega sektora, ne da bi s tem povzročili kakršne koli socialne nestabilnosti, bomo dosegli veliko. Še enkrat bi se vam rad zahvalil za vašo podporo. Prosim vas tudi, da nas še enkrat podprete resnično potrebujemo makrofinančno pomoč, da bomo lahko podprli vsa reformna prizadevanja, ki že potekajo. Poleg tega pa želimo zagotoviti tudi finančno stabilnost v Ukrajini. Ta potreba je še kako prisotna in aktualna, zato vas prosim, da ne zavlačujete s postopki, da bomo lahko prejeli prvo tranšo makrofinančne pomoči čim hitreje. Mislim, da bi se to lahko zgodilo že v začetku jeseni. Hvala. Ja, ja, Hvala vam za poročilo o statusu. Mi nismo zadolženi za zunanjo politiko, zato želimo, da smo bolj konkretni. Nam lahko še rečete kaj o preostalih štirih eh, pogojih, eh, na kaj treba paziti, da bomo lahko jih upoštevali in odpravili pomisleke. Potem bomo dali besedo komisiji. So, um, we have govorimo o štirih pogojih. Dva od teh, no jih bom kar poimenoval, prepoved na področju lesa, uvedba registra za posojila, potem je tu preverjanje dejanskega lasništva podjetij in samodejno preverjanje elektronskih davčnih prijav strani javnih uslužbencev. Dosegli smo dogovor, da naj se to vprašanje depolitizira, se pravi, da bomo zadevo preverili v okviru arbitraže v okviru pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo. To pot smo obrali, zato da najdemo rešitev. Znotraj pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo bomo iskali to rešitev, zato da ne bo to preveč politično vprašanje. Potem je tu še registr posojil. V začetku letošnjega leta smo to vzpostavili, ampak vseeno smo bili nekoliko prepozni in nam niso izplačali te tranše mesec kasneje, kot bi morali, je bilo to spostavljeno. Potem je tu še ugotavljanje dejanskega lasništva, tudi ta pogoj je ostal neizpolnjen, zato ker ni bil natanko oblikovan. Namreč na začetku smo si mi nekoliko drugače predstavljali, kaj moramo storiti. Narobe smo stvari razumeli. Vzpostavili smo nov mehanizem, ki ne obstaja v nobeni državi v Evropski uniji. Delamo na precedenčnem primeru, ki se bo potem uporabljal v vseh vaših državah. Zato potrebujemo vašo podporo, pa tudi vaše izkušnje. Ne želite namreč, da bi bil to slab precedenčni primer tako da potrebujemo tudi vaše strokovnjake. Manj kot mesec nazaj so vaši strokovnjaki že začeli delati na tem okviru v Ukrajini. Govorimo torej o teh pogojih, jih je treba izpolniti, zremo v prihodnost. Smo si pa zamislili, da bomo k malu vse te pogoje tudi izpolnili kar zadeva izjave o premoženju. Spremenili smo pristop glede tega vprašanja. Osebno sem sodeloval pri tem. Na novo smo oblikovali celoten proces. Vsa vprašanja smo razrešili. Zdaj imamo referenčni obrazec. UNDP je pri tem pomagal poleg naše vlade. Pripraviti smo morali ustrezno programsko opremo. Razpis je bil objavljen pred dvema dnevoma, tako da smo spet nazaj na pravi poti. Upam, da bodo rezultati tudi kmalo vidni. Ja, Hvala. Že slutimo, kakšne bodo težave, ampak kasneje bolj natančno. Gospa Matanova ima besedo v imenu Evropske komisije. Uh, um, uh, Hvala lepa, gospa predsednica, gospod minister. Ne želim se spuščati v podrobnosti, naj zgolj dodam par besed. Zgodba o makroekonomskem preoblikovanju, ki jo je predstavil minister, drži. Ukrajino smo podprli z obsežnim dvostranskim programom, poleg tega, kar je že bilo omenjeno. Vi ste obiskali Ukrajino pred enim letom. Omenili ste tudi pomoč, ki smo jo zagotavljali. Od leta 2014, torej od dogodkov na trgu Majdan, od revolucije, smo sklenili tudi pogodbo o izgradni zmogljivosti na državni ravni. 29 pogojev smo navedli, zelo natančnih pogojev in to, kar nam je uspelo zgraditi v zadnjih treh letih, je izjemno trden, ciljno usmerjen nabor programov, s katerim skušamo zgraditi državo, pa tudi pravosodni sistem, javno upravo, podpiramo decentralizacijo, gradimo infrastrukturo za boj proti korupciji. To so ti štirje veliki gradniki, na katere smo se osredotočali. Imamo tudi zunanji naložbeni načrt, ki smo ga pripravili skupaj s parlamentom. Svojo pomoč smo začeli namenjati tudi podjetjem, spodbujamo rast v državi, spodbujamo razvoj MSP-jev, tudi na področju energetske učinkovitosti delujemo, želimo podpreti razvoj podjetij na tem področju. Naj povdarim, da v vseh teh letih v delo vključujemo finančne institucije in države, ker želimo vzpostaviti ustrezno infrastrukturo, ustrezne institucije. Vse skupaj pa mora biti dopolnjeno tudi z političnimi reformami. Podpiramo reformni proces, ki ga je omenil tudi sam minister. Navedli smo kar nekaj pogojev s tem v zvezi. Skupaj z ministerstvom smo razvili tudi program za finančno upravljanje s švedsko, litovsko vlado, Svetovno banko in Mednarodnim denarnim skladom. Sodelujemo na tem področju. Več različnih področji obravnavamo, naprimer veliko mero podpore nudimo tudi institucijam za boj proti korupciji. Z dansko vlado sodelujemo, naprimer, ko gre za javno upravo, z polsko in švedsko sodelujemo pri teh programih. Morda beseda kompleksno ni najbolj primerna za opis teh programov, imamo pa celovit nabor programov, s katerimi skušamo podpreti reforme. Sama prihajam iz tranzicijske države. količina reform, ki se je dejansko izvedla v praksi, je res gromozanska. Zdravstvena reforma, izobraževalna reforma, pokojninska reforma, to so izjemno obsežne reforme, ki ste jih izpeljali, celo v bolj stabilnih državah in demokracijah bi bila to zajetna naloga za vsakogar, tako da mi odločno podpiramo vlado. Želimo si, da bi dobili tudi zeleno luč. Kolegi z Ekfina delajo na makrofinančni podpori in upam, da bodo uspeli odpraviti v državi tudi težave pri plačilni bilanci. Hvala. Ja, Hvala. Ja, če bi bilo vse enostavno, potem ne bi bili tu. Tu se torej strinjam z vami. Zanima me, kako vi gledate na še obstoječe pogoje in kaj se bo dogajalo, da kdaj naj bi deblokirali 600 milijonov evrov? To je moje vprašanje komisiji prvo. In drugo, no, cela zgodba je mučna. In se mi zdi, da vedno kaznujemo tiste, ki niso nič krivi. Ampak Med obiskom v Ukrajini smo videli, kako velike so nasprotja. Pogovarjali smo se z člani nacionalnega parlamenta, ko gre za uh, izjavo o premoženskem stanju, naprimer smo govorili in zanima me, ali bo to, kar so v Ukrajini že dosegli, bodo uspeli ohraniti, ali bo neke vrste trajnostni element tukaj zagotovljen. Ali bo prišlo morda do kakšnih korakov nazaj? Kako vi, komisija, tako eh, o tem mislite in potem gospod minister? Chair, um... Hvala, gospa predsednica. Kako trajnostne so te reforme? Vsakodnevno smo priča tako v Evropski uniji kot tudi čez veliko lužo temu, da je trajnost precej relativen pojem. Tisto, kar se je zdelo dokaj trajnostno, recimo z vidika vstopa nekaterih držav v Evropsko unijo, je zdaj postalo neke vrste talec v državah, ki so včasih bile demokratične. Nimam pojma, kaj se bo zgodilo čez deset let v Ukrajini. Lahko pa povem, da In uh, o tem je govoril tudi minister, ko je omenil pogojevanje, ko gre za dejansko lasništvo. Uh, uh, putting, uh, some of these conditions on paper. Ko smo spravljali te pogoje na papir, smo bili vsaj nekateri morda malce preveč ambiciozni. V prejšnjo makrofinančno pomoč smo vključili tudi nekatere pogoje, za katere nimamo precedenčnih primerov niti evropske države, niti ZDA ne preverjajo dejanskega lasništva. Tako da smo ovire postavili dokaj visoko. Mislim, da je prav, da sami sebi priznamo, da smo bili morda malce preveč ambiciozni. Konkretno pri dejanskemu lasništvu orjemo ledino strokovnjaki zdaj sodelujejo z vlado, skušajo najti pravo pot, ki bo nam omogočila, da rečemo, da je ta pogoj izpolnjen na eni strani, na drugi strani, da bomo dosegli nekaj konkretnega in spremljivega. Potem pa še izjava o premoženju, tudi to je bil eden od pogojev. Kar zadeva pokritost tega pogoja in globino tega pogoja, se mi zdi, da pogoj presega običajno področje uporabe. Že pri nas doma v moji državi bi težko ta pogoj zastavili tako široko, pri vas je to še toliko teže. Skratka, naloga je res izjemno težavna in še zapleta trenutne razmere. Res je, da morate pripraviti samodejen avtomatiziran sistem, se moramo pa vsi zavedati, da so bili ti pogoji res težavni in jih je težko izpolniti. Gospa predsednica, rekli ste, da ste tako med javnimi uradniki, kot tudi v nekaterih deli rade, videli kar malce upiranja, kar je razumljivo, nihče si verjetno ne želi tolikšnega razkritja, je pa razprava zelo živahna s tem v zvezi. Tudi močna civilna družba v Ukrajini to podpira. Kar pa zadeva samo dojemanje korupcije, je Ukrajina zelo visoko na seznamih. Tisti, ki pa se sistematsko ukvarjajo z korupcijo vedo, da se dojemanje o stopni korupcije povzpne zelo visoko vsakič, ko se vlada začne ukvarjati s korupcijo. Pomembno je, da zagotovimo preglednost procesov in tudi preglednost, kar zadeva samo premoženjsko stanje. Mislim, da se je v Ukrajini v zadnjih treh letih spremenila paradigma na tem področju. Nekaj, kar je bilo prej skrito, nekje pod preprogo, je zdaj del javnega diskurza in to je verjetno najboljši način, kako se teh vprašanj lotevati. Kaj pa ostali trije pogoji za to makrofinančno pomoč, za staro makrofinančno pomoč? Ko gre za preverjanje izjave o premoženju, sem svoje mnenje že povedala. Sistem obstaja. Ključni del pogoja je, da se zagotovijo informacije s tem v zvezi. Že leto pa pol so te informacije na voljo. Minister pa je že povedal, da se zdaj vzpostavlja sistem, ki bo avtomatično preverjal te izjave na podlagi naključnega vzorca, tako kot počnejo tudi pri nas na računskem sodišču. V pripravah na novo makrofinančno pomoč pa se osredotočamo predvsem na to, da mora vlada podati zavezo, da se bo lotila najbolj pomembnih primerov, da ne bo vlada začela obravnavati primera, ne vem, ravnatelja neke lokalne šole, kjer je 2000 otrok, da bo vlada začela pri tistih bolj občutljivih političnih primerih mislim, da bomo s pomočjo nove programske opreme to tudi dosegli. Glede dejanskega lasništva pa so stvari malce bolj kompleksne, potrebujemo tehnične nasvete, nekaj smo si jih že zagotovili. Najti moramo določena merila, na podlagi katerih bomo potem presojali, ali je vse v redu ali ni. Glede prepovedi na področju lesa, V pridružitvenem sporazumu obstaja možnost arbitraže, ki ste se jo zdaj poslužili. Tudi ta registr gredi posojil je zdaj že sprejet. S kombinacijo programske opreme, ki se razvija za področje izjav o premoženju in tem novim instrumentom za dejansko lasništvo bodo pogoji izpolnjeni. Trije se želijo priglasiti k besedi. Kolega C. Seler, ki je bil z nami v Ukrajini, bo prvi. Ja, hvala. Dobrodošli, gospod minister, in hvala, da ste nam na voljo za vprašanja. Makrofinančna pomoč se odobri tudi v podporo valutnega sistema neke konkretne države. V zadnjih letih je v Ukrajini precejšnja inflacija bila nacionalne valute. Trenutno je stopnja inflacije 14-15 odstotna in eden od vzrokov je neobdavčeni kapitalski prilivi v Ukrajino, zlasti iz tujih bank. Zaradi, steč, torej, zaradi tega je prišlo do uh, rednih stečajev vaših bank, kar je še bolj ogrozilo valuto gospa Rinjatova, ki mislim, da je direktorica nacionalne banke. Ne, Renatjeva, dobro. Ko je ona bila direktorica nacionalne banke ali guvernerka, je nekatere stvari izboljšala, ker zadeva delovanje ukrajinskih bančnih inštitucij. Kako bo tekal ta proces tudi v prihodnosti? Tuje banke, kolikor vem, so zelo prisotne v Ukrajini, zlasti ruske in avstrijske. Kako nadzorujete delovanje teh bank, da ne bo še naprej prihajalo do odliva kapitalskega premoženja iz Ukrajine v tujino? Derek Wall. Uh, Hvala lepa, predsednica. Tudi sam sem bil na tem obisku. Videli smo, da je bil dosežen konkreten napredek v zadnjem letu ali dveh, ste verjetno dosegli še večji napredek. Tisto, kar je mene presunilo med tem obiskom, pa so bile predvsem te navedbe glede korupcije kolikor vem, niste imeli dovolj zmogljivosti, da bi to vprašanje sploh obravnavali. Rekli ste, da lokalni regionalni organi nimajo zmogljivosti, da bi se lahko ukvarjali s korupcijo, da še le vzpostavljate organ za boj proti korupciji. Zato me zanima, kako ste kaj napredovali pri tej izgradni zmogljivosti na področju boja proti korupciji. Druga presunljiva zadeva, ki se je stalno pojavljala je, da so finančna sredstva IMF-a odpotovala neposredno v nacionalni proračun in da jih je zato težko izslediti. Zanima me, ste dosegli kakšen napredek s tem v zvezi. Rekli ste, da je težko izslediti ta denar, ki gre v nacionalni proračun, tudi ko gre za evropska sredstva, ker ste pač v konfliktu z Rusijo in je zelo težko identificirati tudi, kam denar gre. Zanima me, ali ste torej dosegli kakršenkoli napredek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 tega, da so bili standardi postavljeni previsoko na področju dejanskega lastništva v ukrajinskih podjetjih. Naj razložim, zakaj tako razmišljam. Evropski parlament ima poseben odbor za davčne vprašanja. Imamo seznam davčnih oaz. in eh, budno spremljamo, kako delujejo. Imamo določena merila za vključitev držav na ta seznam. V primeru škandala s panamskimi dokumenti, so mnogi, so bili navedeni mnogi um, politiki na visoki ravni v Ukrajini, ki so uh, odpirali svoja podjetja uh, in uh, To se je dogajalo celo v času konflikta, torej vojne. Takrat so politiki odpirali svoja podjetja prek davčnih oaz. In ta uh, situacija je resna. Ta pogoj je precej pravilno postavljen. Če naj bi zagotovili podporo Evropske unije, potem je treba razrešiti ta vprašanja. Ne gre samo za zaznavo korupcije. Ta korupcija je dokazana. Imamo dokumente na to temo. Gre za vprašanja, o katerih se je razpravljalo tudi v naši hiši. To dejansko lastništvo in pogoj, ki je vezan na nj, je po mojem mnenju izredno pomembno, ko se gradijo institucije za boj proti korupciji. Tehnično gledano standardi niso previsoki. Obstajajo načini, kako lahko v realnem času identificiramo, eh, ugotovimo dejansko lasništvo. Tehnične rešitve so že na voljo. Imamo težave v Evropski uniji, v ZDA, ampak to so težave vezane na politično voljo, ne pa na tehnologijo. Ali obstaja politična volja v Ukrajini, da se uspešno borimo proti temu? No, Seveda razumem, da je to zelo pomemben pogoj, veliko smo že uh, govorili o tem tudi pri nas, ampak gospod minister, uh, mislim, da ste zdaj dobili dovolj gradiva, da lahko odgovorite. Hvala lepa. Najprej pričakoval sem uh, vaš obisk, nisem vedel, uh, da se je že zgodil, želel sem, da bi se eh, sestali med tem obiskom, tako da bi se izmenjali mnenja. To je bilo leta 2016. Dobro. Torej naslednjič, ko boste v Ukrajini, mm, bi se z veseljem srečal z vami, da vam povem, kje smo, kaj smo dosegli. Zdaj pa glede tega, kar ste izpostavili najprej odliv kapitala. Kakšni so ukrepi, da se zagotovi, da denar ne odhaja iz države? In kakšen uh, je položaj reforme bančnega sektorja? No, eh, prejšnja uh, predsednica oziroma direktorica uh, Nacionalne banke je bila odlična bila je zelo pogumna, bila, borila se je proti težavam, eh, ki smo jim bili priča toliko let. Veliko je bilo doseženega. 90 bank je bilo izločenih iz sistema. Prišlo je tudi do nacionalizacije največje banke v državi. In to je bilo izvedbeno gledano najtežja naloga. Torej, to je vse načeloma že opravljeno. Zdaj je bančni sistem očiščen. No, največja banka, zasebna banka, ki je bila mimo grede v lasti dveh velikih oligarhov v državi, je zdaj v lasti države. Ministrstvo za finance je tudi uh, deležnik v tej uh, banki, imamo 55 odstotkov. Seveda, veliko je odvisnega od nacionalne banke, no veliko je pa odvisnega tudi od Ministrstva za finance. Torej, če smo lastniki 55 odstotkov bančnega sistema, lahko zagotavljamo, da ni goljufi in uh, pred kratkim smo sprejeli tudi strategijo, ki se dotika vseh teh vprašanj. Posledično bomo preoblikovali bančni sistem. V naslednjih petih letih bomo izmanjšali odliv z 25 na 24 odstotkov in to s preoblikovanjem in upamo tudi, da bodo evropske banke vstopile v naš bančni sistem. Toliko glede bank. Kajti zdaj uh, se ukvarjamo tudi z bolj perečimi vprašanji. Izvajamo BEPS, postopke BEPS v državi. Lansko leto smo se pridružili na črtu BEPS. Eh, letos moramo izpolniti minimalne standarde iz BEPS-a. Potem podpisujemo dvostranske sporazume, jih revidiramo. Gre za eh, sporazume v dvojnem obdavčevanju. Potem posodabljamo eh, davčne stopnje, da se prilagodimo povprečju OECD-a. Tudi na ta način preprečimo odliv denarja z države. Denar ne gre neposredno offshore, temveč gre v tiste države, kjer so najniže stopnje. To zdaj revidiramo. Nedavno smo podpisali sporazum z nizozemsko, čakamo na ratifikacijo sporazuma s Ciprom, torej zelo smo aktivni. Glede pranja denarja. Moje ministerstvo je pripravilo nov zakon, ki je popolnoma skladen z najboljšimi mednarodnimi praksami. Gre za obsežen zakon, celovit zakon, ki zajema vsa področja, tudi bančnega. Ta zakon naj bi bil sprejet k malu. Toliko glede odliva kapitala. Potem, glede korupcije. V zvezi s tem ne bom le opisal, kaj se je postorila vlada, imam tudi osebne izkušnje. Preden sem postal eh, minister, sem delal v administraciji, bil sem tudi vodja eh, ukrajinske delegacije v Greko. Kvarjali smo se z uradom, eh, ki se boji proti korupciji. Glede tega lahko povem, da smo tudi prispevali uh, k režimu, ki ne zahteva vizumov. Razumem medsebojne odvisnosti. Res je, da potrebujemo eh, sodišče za boj proti korupciji. To je del celotne strukture. Imamo agencije za preprečevanje korupcije, ki ugotavljajo, da prihaja do, eh, do kršen nimamo pa eh, ustreznega sodnega sistema, tako da je vzpostavitev sodišča za boj proti korupciji edino eh, pravilno postopanje, tudi ljudje to zahtevajo. Med Majdansko revolucijo se je zahtevalo eh, predvsem, mm, da se priključimo Evropski uniji, to je bilo takrat pod vprašajem, hkrati pa so bili ljudje ne le zadovoljni, temveč besni zaradi eh, korupcije. In eh, vzpostavitev sodišča za boj proti korupciji je izredno pomembna. Zato pa potrebujemo ustrezen zakon, to je potreben pogoj, ni pa to zadosten pogoj. Torej, V naslednjega pol leta bomo spostavili to institucijo, ki mora biti samostojna in vredna zaupanja. Če sodišče ni vredno zaupanja, ga ne potrebujemo. Zato je tako pomembno, da smo zelo previdni in da ne uporabljamo bližnic. Zgradnja zmogljivosti je zelo pomembna. Nacionalni urad za boj proti korupciji je bil začet z ničle. 600 ljudi se je namenoma odločil, eh, so bili namenoma, je bilo namenoma izbranih, da se jih usposobi in da potem dosegajo rezultate. Torej, ko gre za izgradnjo zmogljivosti, moramo dejansko začeti z ničle. Proračunska podpora in pa transparentnost makrofinančne pomoči. To je naslednje vprašanje. No, upam, da me boste razumeli, kot minister moram zagotoviti, da se denar, vse denar, ki ga imamo v proračunu, uporabi. Hkrati moramo biti sposobni nadzirati njegovo uporabo, pa spoštovati tudi prednostne naloge, delovati moramo učinkovito in smotrno. Potrebujemo torej zaupanja vredne mehanizme. Ne moramo eh, slediti vsega denarja, ki prihaja v proračun. Potrebujemo ustrezen mehanizem, eh, da vemo, kako upravljamo z denarjem znotraj države. Imamo prioritete. Imamo načelo, da ne financiramo nereformiranih eh, institucij. Torej, če kakšna institucija ni popolnoma reformirana, potem omejim naložbe. Želimo popolno reformo, potem pa zagotovimo eh, podporo. Torej, to je pristop, ki ga imamo v vladi. Makrofinančna pomoč se steka v proračun. Ne vem, kako zagotoviti sledljivost. Morate pa bolje razumeti, kako uporabljamo denar eh, v sami državi in eh, na ta način. Tukaj sem vam tudi na voljo, če želite dodati na pojasnila. Glede panamskih dokumentov. Prav imate. če so informacije znane, potrebujemo tudi določen odziv, ampak odzivi so lahko različni. No, eden od njih so tudi prihodne volitve. Če za Ukrajince nekaj ni pomembno, zakaj bi bilo to pomembno za koga drugega? Informacije so na voljo, na voljo so tudi pojasnila, ampak Ukrajinci sami bodo presojali. Naslednje leto imamo dvojne volitve v naši državi. Ali obstaja politična volja? Ja, ta volja obstaja. Obstaja torej politična volja, da se sistem počisti, da se zagotovi, da denar ostane v državi, da se plačajo davki. Torej politična volja obstaja. Ali obstaja tudi upor? Seveda, ogromen odpor proti temu, ampak korak za korakom napredujemo in. Ukrajinci bodo sami presojali, kako uspešni smo na tej poti. Glede tehničnih vprašanj lahko povem, da je vse skupaj tehnično še vedno zapleteno. Zlasti, ko imamo neko verigo lastništva, je težko ugotavljati, katera specifična oseba ima kaj v lasti. Pri panamskih dokumentih je bilo tako, da če smo imeli ime lastnika je potem verjetno prišlo tudi do določenih odločitev in eh, ljudje zdaj eh, svojih imen več ne bodo razkrivali. Tako da naloga zdaj postaja vse bolj eh, zapletena, pa ne samo v Evropi, tudi po svetu. Kako naj to obravnavamo? Skupaj moramo najti rešitev. To je postopek, ki poteka. Ne moremo enkrat in za vselej stvari razrešiti. Gre za stvar, ki poteka in je globalne narave. Ja, hvala lepa, komisija, izvolite. Gospa predsednica in minister, hvala lepa. Zelo na kratko, če mi dovolite, bi začela uh, z vprašanjem gospoda, ki nas je moral zapustiti, nanašalo pa se je na MFA. Gre za eh, instrument, ki se uporablja za eh, težave s plačilno bilanco. Gre za to, da eh, kompenziramo težave Ukrajina je zelo visoko na seznamu na svetovni ravni glede proračunske transparentnosti. Ministr je v svojem uvodu omenil dve stvari, ene stvari pa ni omenil. Eh, torej prva stvar, ki jo je omenil v zadnjih treh letih. Za časa vojne, eh, ko smo imeli 5 odstotkov BDP-ja za obramne izdatke, se je proračunski deficit zmanjšal z več kot 10 odstotkov na 1,7 odstotkov zdaj. To je torej petkratno zmanjšanje, več kot petkratno zmanjšanje v zadnjih treh letih. Gre za proračunske omejitve, ki so navzoče in to je razvidno tudi iz podatkov. Še bolj zanimiv podatek pa je, da v zadnjih treh letih javni izdatki kot odstotek BDP-ja so se znižali za nič manj kot 13 odstotkov, iz 53 odstotkov na 40 odstotkov. To, tolikšno je bilo zmanjšanje javnih izdatkov v odstotku BDP-ja. Tisti, ki spremljamo heroična prizadevanja francoskega predsednika za zmanjšanje javnih izdatkov z najvišje ravni v EU za odstotek ali dva in če spremlja tudi javni odziv, potem si samo lahko predstavljamo, kakšen uspeh je 13 odstotni, odstotno zmanjšanje. Seveda, ja, podpiramo ta centralni proračun, centralni proračun kompenzirane ravnovesja med uh, prihodke in odhodke, torej plačilna neravnovesja. No, ko pa gre za proračunsko preglednost, je Ukrajina ena od držav, ki so bolj uspešni eh, z vidika eh, GDNR. No, glede boja proti korupciji, v institucionalno šibkih okoljih je bilo zgodovinsko tako, da se je korupcijo kaznovalo, ko je prišlo do nje. Potrebovali smo dobre preiskovalne in sodne organe, ti so izredno pomembni. To je delo, ki v Ukrajini se nadaljuje, še vedno niso na ravni, kjer bi jih želeli. Še vedno imamo reformo eh, sodnega sistema, morajo Eh, vzpostaviti eh, sodišče za boj proti korupciji. Tukaj smo zelo striktni tudi v skladu z mednarodno skupnostjo, z IMF-om in drugimi. Imajo in abu, torej preiskovalni organ, potem pa se stvari nekoliko izgubijo v eh, pravosodnem sistemu in tukaj potrebujemo še veliko dela. No, Ukrajina pa je bila zelo uspešna mm, doslej pri preprečevanju pojava korupcije. Zmaševanje javnih izdatkov z eh, 53 na 40 odstotkov ne bi bilo možno žgol, eh, zgolj uh, zaradi učinkovitosti. To je rezultat tega, da se zabirajo prostori za korupcije. Imamo štiri področja, kjer je bilo največ korupcije. Prvo področje arbitraža pri fiksnem menalnem tečaju. Tukaj je prišlo do manipulacij Potem drugo področje, bančni sektor. Minister je omenil, več kot 90 bančnih licenc je bilo odtegnenih, potem so tukaj še eh, pravila eh, o smotrnem ravnanju. Ta pravila so zelo eh, striktna, regulativne zahteve so stroge in zato vsega, Eh, zelo malo stvari odteka v realni sektor. Kolateralne zahteve so zelo visoke. Torej, vidimo znake, da uh, sistem deluje. Korupcija v bančnem sektorju je bila odstranjena. Potem tretje področje. Uvedba elektronizacije elektronskega sistema javnega naročanja, imenuje se Prozoro. Imamo že na voljo določene podatke in približno en odstotek BDP-ja je bil privrčevan pri javnih naročanjih zaradi tega sistema. Pripravljajo se tudi drugi moduli, ki bodo vključeni v sistem. Tudi sam minister eh, je omenil eh, še DDV, eh, to je še eno področje korupcije, eh, potem pa še eno področje, eh, ne vem točno, kakšne so številke, gre za odločitev iz maja 2016, da se izravna takratne cene podjetij, in pa gospodinstv za plin. Eh, že na ta način se je avtomatično odstranila korupcija. Naftogaz je imel monopol, eno leto je imel 8 eh, eh, milijard izgube, naslednje leto pa 1 milijard dobička, torej gre za 9 milijard razlike in tukaj ne gre samo za učinkovitost največji delež uh, uspeha je pripisati preprečevanju korupcije. Torej toliko glede preprečevanja. Seveda pa je pred Ukrajino še dolga pot pri uh, izgradnji institucij, da se bodo kršitve tudi ustrezno kaznovale. Zdaj bi se dotaknila tega, kar je povedal uh, portugalski kolega ali v Ukrajini obstaja korupcija, absolutno, ali imamo močne oligarhe v, v Ukrajini, absolutno da, ampak verjetno so predvsej bolj revni, kot so bili pred tremi leti, še vedno pa so blazno bogati. No, v panamskih dokumentih ste gotovo zasledili tudi ukrajinska imena. No, kot veste, komisija se bori proti uh, ne sodelujočim jurisdikcijam v GD NIR. Imamo določeno klientelo držav, imeli smo tudi nekaj držav, ki smo jih imeli najprej na črnem seznamu, zdaj so na sivem seznamu, Ukrajina pa ni na teh seznanih seznamih. Torej, V državi imamo posameznike, ki prikrivajo sredstva, ki so zelo bogati, ki uporabljajo davčne oaze, ampak Ukrajina kot država pa sploh nikoli ni bila predmet razprave, da bi jo uh, unesli na seznam uh, davčnih oaz. No, kot sem že omenil, omenila, eh, boj proti korupciji je eden naših uh, velikih projektov, ki potekajo eh, skupaj z dansko vlado. Želimo Ukrajini pomagati, da Eh, vzpostavi institucionalne zmogljivosti in jih okrepi. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Hvala lepa, minister. Zahvaljujemo se za vaše informacije, zahvaljujemo se izmenjavo mnen. No, enostavno ostajamo v navezi. Vidimo, da imamo pred seboj še precej nalog, moramo pa vas tudi spodbuditi, da nadaljujete po tej poti. No, ko pa tudi sami pravite, da ste že marsikaj dosegli, smo tudi mi zadovoljni. Vsekakor bomo vaše delo še naprej uh, spremljali, uh, pripravili bomo tudi ustrezno študijo, verjetno čez kašno leto. Hvala lepa, da ste prišla, prišli. Želimo vam uh, vse dobro in če več uspeha. Tako, zdaj pa pridemo do naslednje točke dnevnega reda. Točka sedem je to. Gre za posebno poročilo Evropskega računskega sodišča številka 7 2018. Gre za eh, predpristopna pomoč Evropske unije Turčiji. Gospa Jakobsen, eh, dobrodošli. Samo poročevalka eh, dobi besedo. Izvolite, gospa Jakobsen. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa. Gospod in gospodje, hvala lepa, da sem dobila priložnost, da lahko predstavim posebno poročilo Evropskega računskega sodišča v zvezi s Turčijo. Republika Turčija je tradicionalno imela vodilno vlogo v mednarodnih eh, odnosih, je ključna partnerica za Evropsko unijo na področju obrambe, zunanje politike in pa trgovine od leta 1999 je tudi država kandidatka za članico Evropske unije. V partnerstvu s turškimi organi je predpristopna pomoč vsebovala projekte, ki jih je financirala komisija na širokem razponu političnih področji, recimo vladvina prava, upravljanje kmetijstvo, infrastruktura, razvoj človeških virov. Turčija je dobitnica eh, ena od tistih eh, dobitnic, ki dobiva največ eh, sredstev od Evropske unije. 4,6 eh, milijard evrov je dobila eh, do leta 2013. V obdobju 2014 do 2020 pa 4,5 milijard evrov. No, ampak eh, vse skupaj je potekalo počasi. Eh, samo 16 od 35 poglavij je bilo odprtih za pogajanja, samo eno poglavje je bilo dokončano. Od julija 2016 je prišlo do poskusa vojaškega preobrata in eh, od takrat se je Turčija eh, zatekla k nekemu izrednemu, k izrednim razmeram, prišlo je do pridržanja in podobno. In vse to smo preučili tudi med revizijo. Želeli smo oceniti obliko in pa učinkovitost e, uporabe e, instrumenta IPA e v Turčiji. Namen tega instrumenta je, da se omogoči kandidatki, da izpolni, da izpolni zahteve, ki izhajajo iz AKIA in da okrepi upravne zmogljivosti. No, ocenili smo, da je bila IPA za Turčijo ustrezno oblikovana, da je bila predpistopna pomoč učinkovita pri podpori prednostnih sektorjev v Turčiji. Kaj smo torej ugotovili? Cili instrumenta IPA eh, so bili ustrezno oblikovani strani komisije, ampak v praksi eh, sredstva v okviru IPA niso ustrezno obravnavala nekaterih ključnih potreb na področju neodvisnosti sodstva, boja proti korupciji na visoki ravni in pa eh, organiziranega kriminala, svobode tiska ter mm, svobode civilne družbe. Torej, to so tista področja, kjer Turčija zaostaja. Gotovili smo tudi, da komisija ni mm, prav dosti porabila pogojev in pa, da se podprejo reforme v prednostnih sektorjih, kjer je bil napredek nezadovoljiv. Komisija je redno uporabila možnost, eh, da se spremeni upravljanje eh, projektov oziroma da se uvedejo korektivni ukrepi, če eh, pogoji projektov niso bili izpolnjeni. Možnost, da se preneha financiranje, če načela demokracije in vladavine prave niso upoštevana. Eh, to ni bilo ustrezno eh, odraženo v uredbi o IPA. Glede samega izvajanja, revidirani projekti so eh, načeloma zagotovili rezultate, ki so bili predvideni, čeprav včasih pozno. Ugotovili smo, da smo v 13 od 14 projektov, ki smo jih revidirali, da so tam komisija in pa turški organi dosegli eh, zadane rezultate, ampak zamudo. Ugotovili smo tudi pomankljivosti pri spremljanju uspešnosti projektov. Ugotovili smo znatne zamude zaradi pomankanja politične vir, eh, eh, volje pri turških organih in pa zaradi zadnjih razvojev dogodkov v Turčiji. Eh, trajnostnost rezultatov je ogrožena zaradi nazadovanja reform da bi izboljšali obliko in pa izvajanje eh, predpristopne pomoči. V Turčiji smo komisiji predstavili pet priporočil. Eh, sredstva IPA bi morali biti bolje osredotočena na tista področja, kjer reforme zamujajo in kjer so reforme nujne za pristop k EU. Komisija bi morala izboljšati eh, oceno sektorskega pristopa, tako da se zajamejo vse ključne značilnosti. Komisija mora uporabiti eh, tudi ustrezno pogojenost, treba je izboljšati spremljanje eh, projektov in komisija mora poskrbeti tudi za mude, tako da se selektivno osredotoča na vključena sredstva. Komisija je sprejela vsa naša priporočila. Zahvaljujemo se komisiji za konstruktivno sodelovanje pri tej revizije. Hvala lepa za vašo pozornost. Če bomo imeli dovolj časa, z veseljem tudi odgovorim na kakšno vprašanje, če jih imate v zvezi s poročilom. Uh. Hvala, gospa Jakobsen. Sedaj dajem besedo Klaudiji Šmit, ki je poročevalka. Gre, spomnim naj vse, da gre za kratko predstavitev posebnega poročila. Klaudija. Ja, kratko poročilo z zelo veliko pripomb. Poročila računskega sodišča so običajno zelo napeta. To poročilo je pri meni povzročilo veliko frustracij. Kajti za razliko od tega, kar je povedala predstavnica eh, računskega sodišča, sama ne gledam zelo pozitivno na to poročilo, niti kar zadeva Turčijo, niti kar zadeva neokrepanje komisije. Mislim, da je zastrašujoče, da človek prebere črno na belem to, eh, kar je odkrilo računsko sodišče. Naj citiram nekaj, tu je zapisano dejansko pri uporabi sredstev v okviru ciljev IPA 1 je skoraj da, ni skoraj da nobena zahteva bila upoštevana, zlasti ko gre za neodvisnost eh, sodstva, ko gre za boj proti korupciji na visoki ravni, ko gre za boj proti kriminalu, ko gre za uh, boj proti oviranju svobode izražanja mnenja in tako naprej. No, komisija pravi, da so da je napredek na teh področjih več let nezadovoljiv zaradi pomankanja politične volje na strani Turčije. To je bil citat. No, če že samo ta stavek je tisti, da se človek vpraša, ali ima smisel še nadaljevati. Brati pri vseh teh eh, projektih ugotovitev, da je premalo politične volje, je nekaj, kar človeka resnično frustrira. Kaj je tisto, kar lahko še spremljiv, kot spremljivo označimo? Iz tega poročila je razbrati, da se Turčija vedno bolj oddaljuje od Evropske unije. Obstajajo kolegice in kolegi, potem komisar Han, ki na stvar gledajo nekoliko drugače kot jaz. Češ, da še obstaja upanje, da nadaljujemo z pogajanji za pristop eh, Turčije v EU. Ampak sam se spraš, sama se sprašujem, koliko let se moramo še pogajati. Od leta 1999 se pogajamo, stvari pa postajajo slabše, ne boljše v Turčiji. Mislim, da je treba eh, počasi ne zmanjševati finančno pomoč, temveč jo ustaviti. No, če sedaj izkoriščamo eh, to finančno pomoč kot eh, nekaj, kar Turčiji moramo zagotoviti zaradi migranske krize, ampak to je druga zgodba. Poskušala sem na nek način oblikovati vprašanja za komisije. Ampak v računskem sodišču je zapisano pri priporočilih, kako naj bo komisija, eh, kako naj komisija reagira. No, komisija pravi, ja, s tem priporočilom se strinjamo, z onim tudi, ampak spreminja se pa nič. Prvo vprašanje komisiji, kaj konkretno to pomeni, da se komisija strinja s priporočili računskega sodišča. Druga stvar, ta pogojenost v zvezi s instrumentom IPA, ta se sploh ne uporablja v praksi. Zlasti, če, so, če je napredek nezadovoljiv. Zakaj te pogojenosti ne izkoriščamo dovolj? Potem recentralizacija, zakaj tega nismo izkoristili kot ukrep? pri IPA-1 inštrumentu je moč zaustaviti financiranje, če gre za eh, kršitev eh, načel pravne države in neodvisnega pravosodja, pri IPA-2 inštrumentu pa ta pogojenost ni prisotna. Mislim, da lahko ugotovimo, da gre za zelo eh, neodgovorno delovanje, če ugotavljamo, da partner ne želi ničesar narediti, če gre partner ravno v drugo smer, kakor naj bi, potem je treba reči, da enkrat treba si nehati metati pesek v oči. Gospa Matanova za Evropsko komisijo. Madam Chair. Gospa predsednica, poslanke, poslanci. Hvala, kratka bom. Najprej naj poudarim, da v celotnem tem postopku smo zgledno sodelovali in razpravljali z računskim sodiščem in eh, zahvaljujem se zastopnici računskega sodišča in njenim kolegom za upravljeno delo. Gospa Šmit, mi smo tudi, tako kot vi, frustrirani v zvezi s Turčijo in političnim razvojem v tej državi. Mislim, da je vse skupaj sedaj ravno druga plat medalje uh, razprave v zvezi z Ukrajino. V Ukrajini si ljudje resnično prizadevajo, v Turčiji pa je situacija povsem drugačna. Ko gre za predpristopno pomoč, ni komisija, temveč so države članice, tiste, ki so soglasno v čas potrjevale posamezne korake v tem procesu. Sedaj pa, kako smo konkretno se odzvali na priporočila sodišča. Prvič, leta 2017 smo že zmanjšali financiranje za 89 eh, milijonov evrov in v okviru strateškega dialoga s parlamentom je komisar Han 20. marca letos predstavil predlog komisije, da bi kot del umestnega pregleda inštrumenta IPA za 759 milijonov znižali financiranje Turčiji. To je 253 milijonov na leto za leta 18, 19 in 2020. To je predlog komisije, ki je na mizi. Tudi gospa Šake, ki je bila poročevalka, je povdarila, da je treba pregledati skupno financiranje iz IPA za Turčijo, zlasti, ko gre za nižjo sposobnost črpanja, ki je posledica politične volje, ki ni prisotna v Turčiji in v okviru reform. Torej, najprej smo zmanjšali finančna sredstva. Drugič, preusmerili smo pomoč prioritetnim v prioritetna področja, demokracija, temeljne pravice, podpora civilni družbi in sodelovanju v programih Evropske unije. Za prihodnje obdobje 2018 do 2020, to je še preostali obdobje večletnega finančnega okvira, se bomo osredotočili s pomočjo na demokracijo in pravno državo. V tem kontekstu smo že nehali eh, financirati projekt na področju pravosodja, zaradi tega, ker je Turčija šla nazaj, ne naprej zlasti ko gre za neodvisnost eh, sodnega sveta in eh, državnih tožilcev. Tretjič, bolj smo se osredotočili na pogojenost v pristopu in več pozornosti bomo sedaj posvetili temu. In na koncu, kaj smo še storili? Ostro smo povečali delež sredstev, ki, s katerimi neposredno upravlja naša delegacija v Turčiji, ne pa, eh, da bi z njimi upravljale turške organi. Kot primer, leta 2017 smo program za podporo civilni družbi 18 milijonov evrov prenesli iz upravljanja se strani uh, turških organov uh, na našo delegacijo v Turčiji, ki sedaj upravlja s temi sredstvi. Tudi pri drugih programih, ki še ostajajo, bomo poskušali to neposredno upravljanje sredstvi premakniti na Evropsko unijo. Hvala. Hvala, s tem smo prišli do konca te točke dnevnega reda. Če piše kratka predstavitev, potem so to res kratke predstavitve, še zlasti, ker vemo, da se bomo morali s tem še ukvarjati v prihodnosti opravičujem se, ampak nihče ne more uh, spregovoriti, kajti gre za nekaj, kar se imenuje kratka predstavitev, ki traja 15 minut in to je to. Sedaj smo prišli do konca te točke na dnevnem redu in do konca javne razprave. Razen članov prosim vse, da odidete iz dvorane. Prosim, torej razen poslank in poslancev, da greste vsi ven in to brez pretiranega hrupa, če se da. Äh, Tudi web streaming naj se zaustavi, prosim, prenos po spletu.